Car Arena. Hvala lepa. Um, torej smo začasno zaključili s to razpravo o euroobveznicah. Bomo šli takoj naprej, ampak še nekaj um, predtem. Um, skupina socialistov in demokratov predlaga, da bi gospoda Viktora Bostinana imenovali na mesto gospoda Webra um, za um, skupino sodelovanja z Ljudsko republiko Kitajsko. Zato ti bo nasprotuje, kakšne pripombe. Um, ne, v redu, torej smo to imenovanje potrdili. Sedaj pa gremo